Gospe in gospodje, sedem minut čez deveto je, glavni poročevalci v senci so tukaj, zato predlagam, da kar začnemo. Pozdravljeni vsi. Na dnevnem redu imamo nekaj nenavadnih točk danes. Poročevalec za oba dosjeja, ki jih bomo obravnavali pred glasovanjem, je gospod Sander Lunes. Ampak številni veste, da je pravkar postal ministr za obrambo v Belgiji. Wolf Paket bo njegov naslednik, potrdili ga bomo šele jutri na plenarnem zasedanju, potravili ga bomo tudi v odboru Ekon. Ampak Trenutno predsedujem jaz in sem tudi koordinatorka EKR, zato bom jaz spregovorila za naslednji dve točki na dnevnem redu. Se opravičujem, da upravljam dve funkcije, ampak nikor drugega ni, da bi prevzel predsedovanje in tudi nihče drug ni uspel prevzeti vloge poročevalca. Upam, da vas ne bom preveč dolgo časila. Dobro, prva točka na dnevnem redu je mnenje odbora Ekon v zvezi z vzpostavitvijo programa za enotni trg konkurenčnost podjetij, vključno malim in srednjim podjetjem in evropsko statistiko. Gospod Sander Lunes je bil poročevalec, zato bom prebrala sporočilo, ki ga je pripravil on. Govorim kot koordinatorka EKR v imenu obeh poročevalcev, torej preteklega in prihodnega. Najprej kontekst. Odbor Ekon je izključno pristojen za tri področja na področju uh, statistike, konkurence in finančnih storitev. Gospod Lunes izpostavlja vsa tri področja v svojem poročilu. Poudarja, da Eurostat ne sme postati žrtev združevanja več programov, prav tako krepi odstavke v zvezi s statistiko. Uh, in uporablja pojasnitve iz Evropskega programa za statistiko. Kar zadeva statistiko, predlaga tudi, da bi okrepili nadzor parlamenta in da bi začeli pridobivati regionalne statistične podatke, če je to mogoče. Kar zadeva regionalno politiko, poročevalec priporoča, da bi dodali še kaj iz digitalne politike, prav tako pa bi okrepili parlamentarni nadzor glede izdatkov v okviru enotnega programa. In tretjič, kar zadeva finančne storitve, gospod Lones opozarja na to, da je financiranje za neprofitne organizacije, ki si prizadevajo za finančno pismenost, zastavljeno tako, da bi lahko dobili tudi nove vlagatelje. 88 predlogov sprememb je bilo vloženih in nov poročevalec bo predlagal kompromise. Ampak mislim, da je uredno izpostaviti, da številni predlogi sprememb presegajo pristojnosti odbora Ekon. In kar zadeva izključne pristojnosti odbora Ekon, pogosto je samo en predlog spremembe vložen v zvezi z posameznimi odstavki, ki je relevanten. Zato bo teže pripraviti kompromise. Vendar kompromise bo pripravil nov poročevalec, ki je prav gotovo zelo motiviran, da bi dobro delal z vami. Hvala. To so Komentar je poročevalca, zdaj pa poročevalci v senci. Najprej v imenu ELS. Gospod Tonc. Hvala lepa, gospod predsedujoča, za besedo. Rada bi najprej povdarila, da v politični skupini Evropske ljudske stranke podpiramo predlog komisije. Menimo, da je predlog dober in da bo prinesel zares konkretne spodbude našim evropskim podjetjem. V imenu skupine sem pripravila devet amandmajev in dovolite, da na hitro povem bistvo teh naših pripomb. Amandmaja številka devetindvajset in petdeset. S tema dvema amandmajema želim poudariti pomen spoštovanja pravil konkurence. Kljub temu da imamo to načelo zelo dobro zapisano tudi v evropskih pogodbah, menim, da je to področje treba še izrecno poudariti. Namreč pri vseh škandalih, ki smo jim bili priča v državah članicah na tem področju, je izjemno pomembno, da razne spodbude, pomoči, ki prihajajo iz evropskega proračuna, ne dovoljujejo in ne omogočajo kršitev. Poleg tega menim, da mora <clears throat> program podpirati sodelovanje, tudi mednarodno, in sicer s ciljem podpore politiki konkurence. To je za nas bistveno. Ker vemo, da je notranji trg področje, ki se nenehno razvija, pa je pomembno, da je cilj programa vključiti tudi nove pobude, ki ne samo, da izboljšujejo delovanje notranjega trga, ampak ga tudi razvijajo. Nekam amandmaja vključuje razvoj in implementacijo digitalnega notranjega trga, ki je seveda v današnjih dneh vedno pomembnejši segment notranjega trga, in zato ga je treba še posebej skrbno razvijati. Na tem področju imamo najhitrejši razvoj in zato menim, da nam lahko zastarela zakonodaja, ki ne sledi temu razvoju, naredi veliko škode. Samo še nekaj besed o Evropski podjetniški mreži, ki je po mojem mnenju zelo pomemben člen za mala in srednja podjetja. Ker ima zelo veliko podjetij, ki sicer želijo sodelovati v programih, ki jih EU ponuja težave z znanjem, menim, da mora biti ta podjetniška mreža tudi kontaktna točka za morebitne informacije, ki jih ta mala in srednja podjetja potrebujejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Socialisti, gospod Sand. Hvala poročilo je široko zastavljeno, ampak mislim, da bomo zas, takoj lahko dosegli dogovor. Mislim, da moramo v dosjeju izpostaviti svoje prednostne naloge. Zato moramo biti previdni glede konkurenčne politike, finančnih storitev in statistike. Kar zadeva statistiko, tukaj imam nekaj komentarjev v zvezi z osnutkom mnenja. 12, 19 in 23 so predlogi sprememb, ki redefinirajo definicijo statistike. Osnotek mnenja dodaja zbiranje statistike, ampak tisti, ki delajo na tem področju, menijo, da se statistika ne zbira, ampak izdeluje ali pripravlja. Zato mi je bolj všeč izvirno besedilo komisije tukaj. Mislim tudi, da bi bilo dobro, če bi ohranili terminologijo iz uredbe 223 skozi 2009 tam je navedeno, da se statistika razvija, proizvaja in širi. Mislim, da moramo biti pozorni tudi na to, da manjši nadzorni organi na nacionalni ravni imajo pogosto težave pri preučevanju študij. To je v zvezi s predlogom spremembe 6. Tudi kar zadeva izdajanje poročil v zvezi s konkurenčno politiko, tudi tukaj moramo biti pozorni. Ekon bi lahko predlagal, da zagotovimo ustrezno stopnjo nadzora v zvezi z notranjim trgom. Seveda, podpiramo financiranje sektorja MSP-jev, še posebej, če se bomo posvetili težavnim področjem, naprimer če bomo zagotovi, finance zagotovili MSP-jem, ki so v prikrajšanih območjih, naprimer. Tudi socialno podjetništvo je pomembno. Prav tako je zelo pomembno, da zagotovimo financiranje za turizem. To ni v pristojnosti odbora Ekon, ampak vseeno je to velik vir prihodka za številne regije. Veliko naložb potrebujemo v tem sektorju, zato da bo ta sektor konkurenčen in trajnosten. Financiranje za MSP-je mora biti tudi skladno z cilji trajnostnega razvoja, kakor je navedeno v agendi OZN za leto 2030 in v Evropskem socialnem stebru. Pa še nekaj, prav tako je treba zaščititi pravne in gospodarske interese potrošnikov. To bo vključeno v naš dosje. Zato bi bilo dobro, da bi vedeli, zakaj je prišlo do predloga spremembe 21. Tam se odstranja sklic na zaščito potrošnikov. Temu bomo verjetno nasprotovali. In najšipkejši člen komercialnega cikla mora biti v ospredju. Zato smo vložili kar nekaj predlogov sprememb, zato da bi spremenili prednostni vrstni red, zato da bi državljani imeli prednost pred podjetji. Hvala. Hvala lepa. Ramon Tramosa, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Najprej čestitke Sanderju Lonesu, našemu nekdanjemu kolegi, on je bil zelo učinkovit in kompetenten poslanec. Pri več dosegih sva sodelovala, želim mu obilo uspeha, pa seveda tudi njegovemu nasledniku. Kolegice in kolegi, samo nekaj besed, kaj ti liberalci bomo vedno podpirali program, ki krepi skupni trg in konkurenčnost naših podjetij izpostaviti želimo predvsem MSP-je. Največji evropski dosežek v zadnjem desetletju je skupni trg. Druge države po svetu po nas posnemajo prav to, da tri področja prostega pretoka ljudi, blaga in storitev. to lajša trgovino med državami članicami in vsak program komisije, ki je namenjen temu izboljšanju skupnega trga, torej je nekaj, kar bomo liberalci podprli. Prav tako menimo, da je dobro, da so MSP posebej izpostavljeni. Kolegice in kolegi, najbrž veste, da so multinacionalke zelo pomembne, ampak MSP-ji so tisti, ki ustvarijo največ delovnih mest. Jaz prihajam iz Barcelone. Katalonija ima 8000 multinacionalk, pa več kot 500 tisoč MSP-jev. Oni ustvarijo ogromno delovnih mest. Zato se strinjamo s tem, da želi komisija izboljšati obveščenost, programe usposabljanja, in druge mehanizme, zato da bi pomagali MSP-jem. Mislim, da je zelo pomembno tudi, da upoštevamo točko v zvezi z evropsko statistiko. Politiki morajo imeti na voljo kar najboljše podatke in tudi najboljša orodja, zato da bomo lahko sprejemali ustrezne odločitve. Zato se strinjamo, da se statistika vključi v cilje komisije, zato da bi harmonizirali najboljše prakse po kontinentu, kajti še vedno obstajajo razlike med državami članicami, kar zadeva kakovost statističnih podatkov. Zato bomo to podprli in pripravljeni bomo na kompromise z vsemi političnimi skupinami, kar zadeva izboljšave na tem področju. Na koncu pa še nekaj. V različnih državah članicah obstajajo naprimer regionalne vlade, ki imajo prav tako fiskalne pristojnosti in tudi te regionalne oblasti imajo včasih zelo dobre statistične urade in tudi te moramo upoštevati na evropski ravni. Vsekakor pa smo pripravljeni z vami sodelovati še naprej. Hvala. Hvala lepa, zeleni. Nikogar ni. Gue? Želi še kdo drug besedo? Ne, prav. Kot poročevalka bom torej povzela. Hvala vsem poročevalcem v senci za komentarje. Natančno sem si zabeležila vse, kar ste povedali in poskrbela bom, da bo novi poročevalec vaše komentarje prejel in povedal osebje, ki je v dvorani, bo tudi poskrbelo za to, da se bodo informacije prenesle na pravo lokacijo. 10. decembra bomo glasovali, zato vas prosim, da tesno sodelujete z našim kolegom, ko pride v parlament, zato da bomo poskrbeli, da bo 10. decembra vse šlo kot po maslu. Hvala lepa te točke je konec, zato zdaj lahko prejdemo na naslednjo točko. Naslednja točka je naslednja in sicer gre za pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznjivih dejanj ter o razveljavitvi sklepa sveta 2000 skozi 642 PNZ. Berend Luke je pripravljal mnenje, žal ga ni, zato bom še enkrat prebrala njegove, njegovo sporočilo. Opravičuje se gospod Luke, torej, da je odsoten, zato bom prebrala besedilo, ki mi ga je poslal. Gospod Luke se zahvaljuje poročevalcem v Senci in tudi njegovemu predhodniku Sanderju Lonasu za odlično opravljeno delo. Vsi kolegice in kolegi imajo isti cilj. Gre za spodbujanje izmenjave informen, informacij, ki so pomembne za odkrivanje različnih kaznjivih dejanj. Seveda pa želimo zaščititi interese fizičnih ali pravnih oseb. Dosegli smo soglasje pri številnih točkah, obstajajo samo še maj, manjše razlike. In gospod Luke upa, da bo poročilo sprejeto v odboru in da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. To so bili komentarji poročevalca, zdaj pa bom prosila poročevalce v senci za komentarje. Gospod Vanden Kandelare iz ALS e je poročevalec v senci. Želi kdo besedo v njegovem imenu, kaj ti njega ne vidim? Ne, prav. Gospod Kofot iz vrst socialistov. Socialisti, želi kdo drug besedo, kaj ti gospoda Kofoda ni v dvorani? Jezus! <laughs> da. Jaz želim besedo. Uh, uh, uh, Poročevalec v senci, gospod Kofod, se zahvaljuje poročevalcu in v imenu socialistov želim podati samo nekaj komentarjev. Zadovoljni smo, da smo dobili kompromis v v zvezi z večjim delom besedila in da smo besedilo izboljšali. Prispevali smo kar nekaj predlogov sprememb in zadovoljni smo, da je bila večina vključena. Zagotoviti je treba učinkovito sodelovanje med organi držav članic na področju preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona finančnih kaznjivih dejanj je prednostna naloga za našo skupino to je povezano tudi z našim delom tukaj in v odboru takse 3. Danes bomo glasovali in s tem bomo še bolj okrepili sodelovanje na področju preprečevanja finančnih kaznjivih dejanj, kot je naprimer pranje denarja. To je nujno potrebno, glede na to, da smo v zadnjem času bili priča kar nekaj škandalom, v, so, v katere so bile vpletene evropske banke neustrezno sodelovanje med oblastmi je oviralo odkrivanje in preganjanje teh kaznjivih dejanj. Zato se že veselimo hitrega sprejetja teh določb, zato da bi lahko hitro in učinkovito zagotovili izmenjavo podatkov za odkrivanje kaznjivih dejanj. In še sama bi nekaj dodala. Jepek Kofod je podal svoje komentarje, jaz pa želim dodati še naslednje. In sicer za nas je zelo pomembno, da s to zakonodajo ne naredimo korakov naprej na področju AMLD-5, naprimer. To je povezano tudi z razpravami v drugih odborih, kajti nacionalne finančne preiskovalne enote, bi lahko imele svoje interese tukaj, ampak mi moramo vseeno spodbujati sodelovanje. Sodelovanje med finančnimi preiskovalnimi enotami je ključnega pomena. Hvala. Hvala lepa, drugih poročevalcev v senci ne vidim. Želi še kdo drug besedo? Ne. Prav, zato bom sklenila to točko in opozarjam vas, da bomo glasovali danes. Hvala lepa. Te točke je konec, prekinjamo za pet minut, ko bomo začeli glasovati. Hvala. Thank you.

Gospe in gospodje, pozdravljeni. Videti je, da imamo kar nekaj poslancev odporani, zato lahko nadaljujemo z glasovanjem. Glasovanje ne bo trajalo predolgo, upam. Gospodu Langenu pa bomo še prej zaželeli vse najboljše za rojstni dan. So note, occasion, Zdaj pa bomo najprej imeli preizkusno glasovanje. Sven, kolegice in kolegi, se upravičujem. Preden bomo glasovali, želim povedati le, da me skrbi, da bo parlament verjetno sprejel predlog CNS, s katerimi bomo spremenili zakonodajo ki smo jo izglasovali v okviru člena 121c, še posebej kar zadeva srednjeročni proračunski cilj, pa tudi kar zadeva druga finančna pravila. S tem bi spremenili pravno podlago. Ta bi zdaj bila člen 126 skozi 14. In to bi de facto pomenilo, da bi nekaj, kar smo sprejeli v okviru postopka soodločanja zdaj premaknili v ravni okvir, kjer podajamo samo soglasje. Če bomo to storili, bom eh, pred sodiščem sprožil postopek zaradi kršitve pravic eh, poslancev, zato da bomo spet dobili nazaj pravico do soodločanja, do katere imamo pravico v okviru pogodbe. Hvala lepa sekretarat si bo to zabeležil in ustrezno bomo postopali. Prav, hvala lepa. Preizkusno glasovanje, glasujte prosim. So I've got two cards missing the vote. Še dva. Maxime um, Delecapo. Can I just check, Mr. Connie, you don't have your voting card? Okay, thank you. Nimate kartice prav. Upoštevali bomo vam glas, ko in če bo to potrebno. En glas premalo, prav, vsi ste zdaj glasovali, kaže, da vsi znate glasovati. Odlično. Dobro, začenjamo s prvim glasovanjem in sicer poročilo Gigold, vzpostavitev programa Fiscalis za sodelovanje na področju obdavčitve. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani. To bomo preverili. Prvič vodim glasovanje. Bodite potrpežljivi, prosim, saj vsi, ki me poznate, dobro veste, da mi štetje ne gre najbolje od rok. Glasujemo. Konec glasovanja. Ok, so the vote is rejected by 19 votes to 16. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9 je bil umaknjen. 67 za. Proti, vzdržani sprejeto. Kompromis A, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Amendment 74 za, proti, vzdržanje, to bomo preverili. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis B. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis C. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis D. Tri ustne predloge sprememb imamo ali kdo ugovarja tem ustnim predlogom sprememb. Ne, kdo je za? Prvi predlog spremembe, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Drugi ustni predlog spremembe. Kdo je za? Proti? vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo drugi ustni predlog spremembe. Vote is open. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa tretji ustni predlog spremembe. Kdo je za? Proti vzdržani. Tudi to bomo morali preveriti. Glasujemo. konec glasovanja. No, to je bilo pa sprejeto z veliko večino. Ne vem, zakaj tega nisem videla. Zato lahko zdaj preidemo kar na. Naslednje glasovanje. Sekretarjat pravi, da če želite glasovati o kompromisu, lahko, torej kdo je za kompromis, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, 96, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 99 je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis F, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis FA, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 103, kdo je za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Buč 13, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 109, kdo je za, proti, vzdržani. To bo treba preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 110, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 112 z ustnim predlogom spremembe. Ali kdo nasprotuje? Ne. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 36. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 37. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 38. Kdo je za? Proti vzdržani vzdržani. Sprejeto, kompromis. H, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 42, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 43, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Ne, sprejeto se popravlja, predsedujoča. 44, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Kompromis IA, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 46, kdo je za, proti vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromisija, kdo je za, proti vzdržani vzdržani. Sprejeto. Kompromis K, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 55, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 5, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 56, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Sprejeto šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 57. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 58. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis L. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Kompromis M. Kdo je za? Proti? Vzdržani vzdržani, sprejeto. 64 je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 65 je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Za vrnjeno 66. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa glasovanje o predlogu komisije z izglasovanimi spremembami. Poimensko glasujemo. Vote is closed konec glasovanja. Jasno sprejeto. Sedaj bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju. Naslednja točka. Skupni sistem Eh, krepitev fiskalne odgovornosti in srednjeročne proračunske usmerjenosti v državah članicah. 8, 9, 10, 11 in 12. Glasujemo v svežnju za. Upravičujem se, glasujemo poimensko, pravi predsedujoča. Konec glasovanja. Zavrnjeno.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 Um, amendment 39 in that film. 39 za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Vote is open. Vote is closed. Kone glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani vzdržani. To bomo spet preverili elektronsko. Kon glasovanja. Sprejeto. Kompromis B je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Number 42, those in favor dvainštirideset za. Podana je bila zahteva za ločeno glasovanje v zvezi z dvainštirideset za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. C. Za. Proti. Vzdržani. Spet bomo morali preveriti elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeto. 45 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti. To bomo preverili elektronsko. Close the vote. Konec glasovanja. Opravičujem se, ampak izidi so tako tesni, da bomo verjetno veliko preverjali. Torej spet zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani. To bomo spet morali preveriti elektronsko konec glasovanja. Sprejeto. 49 za, proti. To bomo spet morali preveriti elektronsko. 23 proti 23, eh, zavrnjeno, 50 za, proti, vzdržani. To bomo spet morali preveriti. Kaj te velike skupine več niso tako predvidljive, lahko glasujete. Konec zasavanja, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis D. Proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. The vote is closed. Reject. Zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani. To bomo spet preverili elektronsko. Kon glasovanja. Zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani vzdržani. Preverjamo elektronsko. Zavrnjeno. E za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. to bomo spet morali preveriti elektronsko. Vote is closed. As rejected. Number 58. Those in favor? Those against? Abstention? Vzdržani? Zavrnjeno. 59 za. Proti? Vzdržani? To bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis F za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dali smo jim 60 za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani. To bomo spet preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili elektronsko. Vote is open. Vote is... Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko, lahko glasujete. Zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65. Kako želite, da preverimo prav? 64 preverjamo. Lahko glasujete. Zavrnjeno. 65 za. Opravičujem se, izpustila sem predlog spremembe 4 za proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Zavrnjeno. 65. Ja, izid je res tesen, ne vidim uh, vaših rok, tako da res ne vem, kaj naj naredim. Ali kdo govarja temu? Ali kdo govarja, če bomo vse naredili elektronsko? Ne. Potem 65, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 66 za.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 predlog spremembe 5 elektronsko. Konec zasavanja. Zavrnjeno. 67. Elektronsko. Konec zasavanja. kompromis H elektronsko. Lahko glasujete. Konc glasovanja. Sprejeto. 72, spet elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 77 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 78, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 79 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 80. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 81. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 82, lahko glasujete. Konec glasovanja, zavrnjeno. 83. Glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 85, lahko glasujete. Konec glasovanja, zavrnjeno. 86 lahko glasujete. Konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis I, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, zavrnjeno. predlog spremembe 87 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 88 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisijo. pa spet preverjamo elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo 14. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis k glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis L. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 16. Lahko glasujete. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremenim B17, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis M. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe 18, lahko glasujete. Konec glasovanja, zavrnjeno. Predlog spremembe 19, lahko glasujete. Konec glasovanja, sprejeto. kompromisna, lahko glasujete. Zavrnjeno. Predlog spremembe 20, lahko glasujete. Konec glasovanja, zavrnjeno. Predlog spremembe 21, lahko glasujete. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 22. Lahko glasujete. Konec glasovanja zavrnjeno. 23. Lahko glasujete. Konec glasovanja zavrnjeno. 24. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27. Lahko glasujete. Zakon glasovanja. Sprejeto. Predsumitev 28. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 29. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 30 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 31 elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32, lahko glasujete. Konč glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis O. Lahko glasujete. Konč glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o posameznih predlogih sprememb. Najprej 33, lahko glasujete. konec glasovanja. 34. Kompromis ni bil sprejet, zato moramo glasovati o posamičnih predlogih sprememb. Separate, so,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 Um, i am half happy that there is no procedural reason why we don't change the order so we'll do 33 first the 33 ne bomo spreminjali vrstnega reda konec glasovanja zavrnjeno 34 lahko glasujete konec glasovanja Zavrnjeno. 35, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis P. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prerazumembe 36. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 37. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 38. Lahko glasujete. konec glasovanja. Sprejeto. Yeah, ja, she, there wasn't any, any, she, she brought it in. Can I ask the rapporteur whether the oral amendment has been withdrawn? Sprašujem avtorja, ali je bil ustni predlog spremembe umaknjen? Ne. Potem uvodna zjava 1, predlog spremembe 13 lahko glasujete elektronsko. Konec glasovanja, zavrljeno. Predlog spremembe 1, lahko glasujete. Konec glasovanja, zavrljeno. Sedaj pa glasujemo po imensko, tako spremenjenem besedilu. Lahko glasujete. konec glasovanja. Izenačeno, zavrnjeno. To pomeni, da odbor ni sprejel poročila za tiste, ki poslušate. Zdaj pa tretje glasovanje danes do povdne. To pomeni, da ostaja predlog komisije. I think we need to take advice on this. It seems a little more complicated um, than. Yeah. Ja. V zvezi s tem se bomo morali posvetovati in potem bomo odboru sporočili odločitev. Ne vem, ali predlog, spremem, eh, ali predlog komisije obvelja za to, ker smo mi zavrnili poročilo v zvezi s tem boste obveščeni. Sedaj pa skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti. Najprej poimensko. By the way, if you were wondering why I'm pausing, I'm waiting for everyone to. Čakam, da boste vsi glasovali in potem bomo zaprli glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani sprejeto. 5.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 opravičujem se, sta identična. 12 in 35, torej predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. Definitivno zavrnjeno ampak vaše roke so govorile drugače. Predlog smo imeli 37 za, proti, ustešani, sprejeto. Opravičujem se, pravi predsedujoča, zavrnjeno. 14 za, proti, ustešani, sprejeto. 15 za, proti, ustešani, sprejeto. 16 za, proti, ustešani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno se popravlja predsedujoča. Torej zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 brezpredmeten, 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 20 za, proti, vzdržani, sprejeto, 21 za, proti, vzdržani, sprejeto uvodne izjave, ena za, proti, vzdržani, sprejeto, 25 je brezpredmeten, predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, sprejeto, 26 je brezpredmeten, tri za, proti, vzdržani, sprejeto, štiri za, proti, vzdržani, sprejeto, 27 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o tako spremenjenem predlogu komisije in sicer poimensko lahko glasujete. Konec glasovanja. 24 za, 7 proti, 16 vzdržanih eh, glasov. Poročilo je sprejeto. Čestitamo poročevalcu. Okay, Sedaj pa naslednje glasovanje glede pranja denarja. Kompromis A. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Osmi predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Glasujemo, prosim. Close the vote. Konec glasovanja. Sprejeto z dvema glasovama. Predlagala bom podobno mešanico, torej elektronsko bomo preverjali, da bo vse bolj dosledno. Deveti predlog, elektronsko, prosim. easier break. <laughs> Yes. Vote is closed. Konec glasovanja. No, tega pa sploh ne bi bilo treba preverjati. Bomo še enkrat probali z dvigom rok. Deseti predlog za proti vzdržani sprejet. Enajsti predlog. Kdo je za? Proti vzdržani. Sedaj pa moramo preveriti ponovno. Preverjamo. Glasujte. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto proti je vzdržani sprejeto, 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 48 za, proti, vzdržani sprejeto, 49 za, proti, vzdržani sprejeto, 50 za, aha, ta je omaknjen, kompromis B, za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis C, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, vzdržani sprejeto. 58, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis E za proti, vzdržani, sprejet. Predlog 60 za proti, vzdržani, sprejet. 61 za proti, vzdržani, sprejet. 62 za proti, vzdržani, sprejet. 17. 17 je brezpredmeten, 63 za proti. 63 za, proti, vzdržani. Je brezpredmeten. Predlog 64 je za, proti, vzdržani. Bomo preverili, prosim. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog 66 za, proti, vzdržani. Ali lahko preverimo? Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 67. Do je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 68. Do je za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto, 69 je za, proti vzdržani sprejeto, 70 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis F za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 75, doj za, proti, vzdržani. Ali lahko preverimo, prosim. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 76 doj za, proti, vzdržani vzdržani, bomo preverili. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 77 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 je za, proti vzdržani. Sprejeto 22 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 1 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis H. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Kompromis I. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Sprejet. 27, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto, 28 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Kompromisija, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto, 31 za, proti, vzdržani, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti predlog, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Kompromis K, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. L, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, 42 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, glasujmo prosim. Konec glasovanja. To je sprejeto. Glasujemo o predlogu komisije, kot je bilo spremenjeno. Uh, poimensko, prosim, glasujte. Konec glasovanja. 43 glasov za, nihče ni proti, dva člana sta se vzdržala, to je bilo sprejeto odboru. Hvala. Poročevalcu. Naslednje poročilo. To je osnutek poročila kolega Mata. To je letno poročilo Evropske centralne banke. Najprej predlog 55, doj za, proti, vzdržani, sprejeto. 56, doj za, proti. Vzraženi, sprejeto. 57, kdo je za? Proti, vzraženi, sprejeto. Kompromis A, kdo je za? Proti, vzraženi, sprejeto. Kompromis B, kdo je za? Proti, vzraženi, sprejeto. Kompromis C, kdo je za? Proti, vzraženi, sprejeto. Kompromis D, kdo je za? Proti, vzraženi, sprejeto. Kompromis DA, kdo je za? Proti, vzraženi, sprejeto vzdržani, sprijeta. 91 doj za, proti, vzdržani, sprijeta. 92 doj za, proti, vzdržani, bomo preverili, glasujmo. Konec glasovanja, zavrnjeno, 94 doj za, proti, vzdržani, vzdržani. Bomo preverili, glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 95 do je za. Ta je menda že zajet v eni izmed drugih. 96 do je za. Proti. Zdržani zavrnjen. 97 do je za. Proti. Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis E, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Ena, ena, ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Ena, ena, tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Naslednji je zajet. Ena, ena, pet. Kdo je za? Proti? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. 117, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. 118, kdo je za? 118 je že zajet. Kompromis F. Kdo je za? Proti. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis G. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis H. Za. Proti. Vzdržani, sprejet. 1, 3, 7, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. 1, 4, 3. 1, 4, 1. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 1-4-2. Kdo je za? Proti. Vzdržani bomo preverili še enkrat. Glasujemo. Konec glasovanja. Ko... To je zavrnjeno. 1-4-3. Sedaj moramo glasovati prvotnem veselu. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 1-4-3. Kdo je za? Proti. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis I, kdo je za? Proti. Vzdržani? Sprejeto. Kompromis komp? Sustainability? Mislim, da moram tudi sama vzdržati. Sedaj, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Kompromis J, kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto, kompromis K, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 167, to je že zajeto. Kompromis 13. odstavek, sedaj pa mi otežujete življenje. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 175 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 1,76 to je zajeto, 1,77 to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1,78 za, proti, vzdržani bomo preverili. Ali lahko preverimo, prosim? Glasujmo. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. 1,78. 179, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis M, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 183, za, proti, vzdržani, sprejeto. Ampak bomo preverili. Tu nisem prepričana. Glasujmo, prosim. Jaz zdaj pa vidim, da je velika večina za konec glasovanja. 30 članov za, 184 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 186 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 187 do je za, proti, vzdržani, sprejeto, 188 do je za, proti, vzdržani, sprejeto, 188 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 189 je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 190 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 191 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1.9.2. To je, to je prvotno, najprej prvotno besedilo, 16. odstavek, kdo je za, proti, vzdržani sprijeto. 1.9.2, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili še enkrat pri 1.9.2, glasujemo, prosim. To vsekakor ni bilo jasno tu. Kdo je dvignil roke? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1,9,3. Kdo je za? Proti? Bomo preverili. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 1. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejeto. Sprejeto ena, devet, sedem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 201, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis O, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis P, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Q, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 2, 2, 6, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 2, 2, 7, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 2, 1, 4, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, bomo preverili, prosim, pri 2, 1, 4, glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 2 na 6. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis R. Kdo je za? Z ustnim predlogom spremembe ali kdo govarja ustnemu predlogu spremembe? Dva sta to. Dobro, glasovati moramo o dveh ustnih spremembah ločeno. Najprej glede prvega predloga, da je za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo glede prvega ustnega predloga spremembe. Konec glasovanja. To je sprijeto. Drugi predlog. Kdo je za? Proti? Vzraženi? Sprejeto. Torej, glasujemo o celotnem besedilu, o celotnem kompromisu. Kdo je za? Proti? Vzraženi? Kompromis je sprejet. LS, ne vidim vaših rok. Ali lahko nakažete vsega? kako glasujete. 228 za, proti vzdržani, sprejeto. Prvotno besedilo. Stavek 21 za, proti sprejeto. 230 za, proti vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja zavrnjeno. Dobro, tu so se roke dvignile prepozno, prosim, da ste hitrejši. Sedaj pa prvi predlog, ena proti. Prvotno pisilo, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog dve, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Tri, kdo je za, proti vzdržani, moramo preveriti. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. To je sprejeto. Štiri, kdo je za, proti, sprejeto oziroma zdržani. Ne vidim vseh rok, ki bi jih morala videti, bomo morali elektronsko preveriti.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 vzdržani, zavrnjeno, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto, prvotno besedilo pri navedbi 6, to je za, proti, vzdržani, sprejeto, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto 17 za, proti, vzdržani, zavrnil 18 za, proti, vzdržani, zavrnil 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 21 za, proti, doj za, da je proti vzdržani, sprejeto 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis S, do je za, proti, vzdržani, sprejeto 27 za. Ne vidim rok Aldeja, kdo je za, proti. Bomo preverili. Glasujmo pri predlogu 27. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. Prvotno besedilo za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis te, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. U, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 31, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto, v, za, proti, vzdržani, sprejeto. 36. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. 37. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvojni V za, proti, vzdržani, sprejeto x, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, y za, proti, vzdržani, sprejeto, z za, proti, vzdržani, sprejeto, 48, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 49, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 49, 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, prvotno besedilo, do je za, proti, vzdržani, sprejeto, 51 do je za, proti, vzdržani, sprejeto, 53 za, proti, vzdržani, sprejeto, 54 do je za, proti, vzdržani, in to bomo morali preveriti. Glasujmo, prosim. konec glasovanja. To je sprejeto, sedaj pa poimensko glasovanje o besedilu s premembami. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. To je sprejeto. 39 glasov za, 2 proti, 3 so se vzdržali. Hvala poročevalcu. Gremo naprej na zadnje glasovanje danes do povdne. To je mnenje na lastno pobudo kolega Tovalsa v bančni uniji, letno poročilo za letošnje leto. Gremo takoj na kompromisa. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. B. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Torej, to je sprejeto. Kompromis C. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto, 58 je za, proti, vzdržani, sprejeto, korvis E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 63 je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis G, kdo je za, proti, proti, vzraženi sprejeto. Kompromis H, kdo je za, proti, vzraženi sprejeto. Predlog 92, kdo je za, proti. Vzdržani bomo preverili, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. To je zavrnjeno prvotno besedilo. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Kompromisija. Za. Proti. Vzdržani? Sprejeto. Kompromis K. Kdo je za? Proti. Vzdržani? Sprejeto. L. Za. Proti. Vzdržani? Sprejeto. M. Kdo je za? Proti. Vzdržani? Sprejeto. Vzdržani? Sprejeto ena, ena, pet. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Ena, ena, osem. Kdo je za? Proti, vzdržani. Moramo preveriti, ali lahko glasujemo elektronsko, prosim. Konec glasovanja. To je sprejeto. Kompromis en. Za proti, vzdržani, sprejet, kompromis O, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet, kompromis P. Kdo je za? Proti. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet, Q. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet, predlog 1, 3, 6. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet, ena, štiri, ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, ena, štiri, tri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis R, za, proti, vzdržani, sprejeto, ena, pet, tri, kdo je za, proti, To moramo preveriti. Lahko glasujemo, prosim. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. Kompromis RA, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 1,5,2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1,5,4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis S, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 1,5,2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 162, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 163, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis T, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 168, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 171, kdo je za, za, proti, vzdržani. Vzraženi bomo preverili, prosim, glasujmo. No, mislim, da sedaj tu vidim, da je zavrnjena. Ena, sedem nič. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeta. Prvotno besedilo. Predstavko 22. Prvotno besedilo. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeta ena sedem dva, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis U, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. ena osem tri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. ena osem štiri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. ena osem pet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. ena osem šest, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Prvotno besedilo pri navedbi 1 od 1 do 4. Glasovali bomo skupaj od 1 do 4. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog navedba 5, predlog 1. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Prvotno besedilo za. Proti vzdržani sprejeto, navedba šest, prvotno besedilo in sedma navedba skupaj, šest in sedem skupaj, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi predlog, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Tretji predlog, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Navedba osem, četrti predlog, Ne, najprej prvotno besedilo se upravičujem, navedba 8. Kdo je za? Proti? Ozdraženi? Sprijeto. Navedba 8a, četrti predlog, kdo je za? Proti? Ozdraženi? Sprijeto. Peti predlog, kdo je za? Proti? Ozdraženi? Sprijeto. Prvotno besedilo pri navedbi od 9 do 11 skupaj, kdo je za? Proti? Ozdraženi? Sprijeto. Sprijeto predlog 6, kdo je za, od 6 do 10 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave, predlog 11, kdo je za. Imamo še predlog 10 prej. Ne, od 6 do 10 je, smo glasovali. Dobro, uvodne izjave. Enajsti predlog, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štirinajst, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvanajst, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedemnajst, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Trinajst, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Petnajst, za, proti proti vzdržani. Sprejeto 16 za proti vzdržani. Ali lahko preverimo pri 16? Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. Prvotno besedilo? Ne. 18. predlog, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno 19. Za? Proti? Vzdržani? Moramo preveriti. Preverjajmo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 20. Za? Proti? Vzdržani? Vzdržani bomo preverili še enkrat. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno, 24 za, proti, vzdržani sprejeto, prvotno besedilo, ne, ni treba glasovati, 26, to je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 27 za, proti, vzdržani zavrnjeno, prvotno besedilo, to je za, proti, vzdržani sprejeto, 28 je za, proti, vzdržani. Bomo preverili, prosim, glasujmo. Konec glasovanja sedaj. Zavrnjeno. 32. Kdo je za, proti, vzdržani? Bomo še enkrat preverili, glasujmo, prosim. Konec glasovanja. 27 za, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto, 29 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Konec glasovanja, sprejeto tri, 30 je brezpredmeten, zdaj ta predlog, 31 do je za, proti. Vzdržani zavrno, 34 za, proti. Vzdržani. Bomo preverili. Glasujmo, prosim. To je zavrnjeno, prav imate. Konec glasovanja. Mislim, da je zavrnjeno z veliko večino, 35 do je za, proti. Vzdržani bomo preverili, prosim, ali lahko glasujemo še enkrat. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. Lahko glasujemo o predlogu komisije s premembami. O osnutku poročila, ne o predlogu komisije. Se opravičujem berem to, kar imam na dokumentu in je to, kar bi morala reči. Glasujemo poročilo, seveda. Ja, res nisem uspešna kot predsedujoča, se zavedam tega, se pravčujem. Torej, lahko glasujemo o tem poimensko. Glasujemo poimensko, ja, potrebujemo poimensko glasovanje, glasujte, prosim. To... Še dva člana morate glasovati, jaz tudi. Dobro, konec glasovanja. To je sprejeto, 35 glasov za, 5 proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke poročevalcu. Zdaj pa se jo prekinjamo za 5 minut. Nadaljevali bomo skupaj z odborom za proračun čez 5 minut. Hvala lepa, da ste potrpeli z menoj. Danes sem predsedovala prvič. Hvala.